bo do ustrezne lošitve prenešene ustreznim organom in s tem zaključujem današnjo sejo, ter vam želim srečno in varno pot domov.